čuti, da čast mi je, da lahko uh, vodim ta del zasedanja, obrazložitve glasov. Malo smo počakali, da uh, se malo pomiri v dvorani in pozivam vse, ki so ostali v dvorani in ki želijo besedo. Oziroma tisti, ki se med sabo pogovarjajo, naj nadaljujejo te pogova pogovore zunaj. Sedaj prvo poročilo z Manuela Fernandesa in Uda Bulmana o izvajanju Evropskega sklada za strateške naložbe. Pet eh, poslancev želi obrazložiti eh, način glasovanja. Prvi je na vrsti gospod Momčilnikov iz skupine SD. Eno minuto, prosim. Uvažajem gospodin predsedatelj, Evropski fond za strateške naložbe. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropski sklad za strateške naložbe deluje že dve leti. Ampak še vedno ugotavljamo, da prihaja do razkola med vzhodom in zahodom. Julija 2016 je bila podpora 15 državam članicam 91 odstotna, ostale države pa so dobile zelo majhen znesek iz tega sklada. Uh, Evropska investicijska banka izkorišča jamstva Evropske unije za spodbujanje projektov. Imam pa določene pomisleke v zvezi s tem, ali se res držijo vseh pogojev, ki veljajo za izbiro projektov. Bolgarska stranka GERB že eno leto trdi, da bo ta sklad pomagal pri izgradnji interkonektorja, ampak to so vse obljube upam, da bo ta projekt prednostno obravnavan in da se ne bo porabljal zgolj v PR kampanjah, kajti s tem projektom bi izboljšali nacionalno varnost. Hvala. Mislim, da je to zelo zanimiva razprava, ampak ne sodi sem, gospod, gospa Roza D'Amato. Hvala lepa, predsedujoči. No, slišali smo že pregovor, da je sicer dobro, da imamo odlično vino, ampak če se bomo preveč upijali s tem vinom, ne bo dobro. Mislim, da smo pri tem skladu vsi na nek način požrli to propagando, ki se je širila v zvezi s tem, da naj bi se s pomočjo tega sklada povečala rast in zaposlovanje. Ampak realnih podatkov pa nimamo v zvezi s tem, kakšne koristi je prinesel ta sklad. Učinek multiplikatorja se je bistveno precenil. Številke so zelo ne razveseljujoče. Računsko sodišče je reklo, da ima EFSI zelo omejen vpliv, pa ne samo to. Številni projekti so bili škodljivi v smislu večjih izpustov zaradi uporabe fosilnih goriv pri posameznih projektov. Vedno več finančnih instrumentov z visokim tveganjem imamo na voljo. Pri EFSI-ju sodelujejo banke in drugi posredniki. Mislim pa, da bo EFSI pravzaprav zgolj tempirana bomba za realno gospodarstvo. Zato smo glasovali proti. Ta mito vino je pa zanimiv, gospa. Naslednji je gospod Daniel Hennen. Hvala lepa, gospod Črnecki. Vedno gre za denar, kaj ne, koliko časa porabimo v tej dvorani za razpravo o transferih denarja. Nikoli pa ne razmislimo o tem, kako šibjoč učinek to ima na posameznike, pogodbenike, vse tiste organizacije in celo narode, ki so se naučili, kako služiti z evropskimi sredstvi in ki zrajo preko svojih meja za razne priložnosti. Pravzaprav smo iznasli, iznašli tudi nov vokabular za govore o denarju. Pohlep se vedno uporablja za nekoga, ki skuša izkoristiti denar drugega. Solidarnost je nekaj, kar omenjamo, kadarkoli skušamo urediti te transferje. Bi vas pa rad na nekaj opozoril. Če boste glasovali za politike, ki so vam obljubili, da vam bodo dali denar, ki pripada nekomu drugemu, se ne pritožujte, ko bodo vzeli vaš denar za to, da ga porabijo za nekoga drugega ali pa celo zase. Hvala. Hvala lepa, gospod Henan. Naslednji govornik je gospod Andrej Smamikins za minuto. Uh, Hvala lepa. Kolegice in kolegi, rad bi vas opozoril na to, da je Evropski sklad za strateške naložbe koristil predvsem tistim državam, kjer nimajo velikih investicijskih vrzelih ali kjer so projekti bolj geografsko široko porazdeljeni. Ta sklad naj bi pripomogel tudi k večjim spremembam v Latviji, poleg kohezijskega in drugega sklada. Ampak številni Latvici so zapustili Latvijo, ker se jim ni več ljubilo čakati na to, da se bo gospodarstvo okrepilo. Državljani pri nas se starajo, to zagotovo ni dobro za državo, ki je majhna, katere prebivalstvo je vse bolj staro in katere prebivalstvo vse bolj revno. Mislim, da bi morali sredstva iz tega sklada uporabljati nediskriminatorni. Podpiram poročilo zlasti tisti del, ki govori o tem, da bi morali tehnično pomoč ponuditi tistim državam in regijam, ki niso uspele v celoti izkoristiti sklada za strateške naložbe. Eh, Hvala lepa, Libaldes po Latvijsko. Naslednja pa je gospa Zaborska. Izvolite. Uh, eh, Dziękuję pięknie, pan predseda podporila sem. Hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem za resolucijo o izvajanju Evropskega sklada za strateške naložbe, ker gre za način eh, podpiranja naložb in projektov, katerih cilj je zaposlovanje in gospodarska rast to poročilo vsebuje veliko predlogov za izboljšanje načina delovanja tega instrumenta in za komunikacijo z državljani. Izboljšanje naložb se ne smi nanašati samo na javnost, temveč treba je upoštevati tudi, javne, eh, tudi zasebne investicije. E, Hvala. Sedaj pa naslednje poročilo gospoda Dantija, Evropska agenda za sodelovalno gospodarstvo. Oblast vložitev glasov. Prvi je na vrsti Tibor Sani. Bardzo proszę, jedna minuta, panie pośle. Z, z socjalnych demokratów. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Glasoval sem za to poročilo poročilo, ki se nanaša na Evropsko agendo za sodelovalno gospodarstvo. Pozdravljam to zamisel, zato ker bomo s tem izboljšali konkurenčnost, istočasno pa bomo vplivali tudi na pravice delavcev, tudi o tem je govora v besedilu. Za to poročilo sem glasoval tudi zaradi tega, ker poročilo obravnava podeželska območja in njihove posebne potrebe. Sodelovalno gospodarstvo nam nudi odlične priložnosti tudi na podeželju in na manj privilegiranih regijah. Hvala. Uh, Hvala lepa. Kolega Mamikins je naslednji, izvolite. Hvala lepa. Sodelovalno gospodarstvo ustvarja nove priložnosti za družbe, poleg tega znatno lahko prispeva k rasti in zaposlovanju v Evropski uniji. Ključni izziv pa je, kako najti pravo opredelitev tega pojma sodelovalno gospodarstvo. Odgovor na nekatera pomembna vprašanja moramo prav tako najti, naprimer zaposlitveni odnosi, davčna pravila, zaščita potrošnikov. Sodelovalno gospodarstvo omogoča posameznikov, da delajo skladno s fleksibilnimi ureditvami, kar pomeni, da so ti posamezniki lahko gospodarsko aktivni tudi tam, kjer bolj tradicionalne oblike zaposlovanja niso prisotne ali primerne. Ampak uporaba platform in tehnologij je včasih namenjena temu, da se izognemo delovno pravni in davčni zakonodaji, kar pomeni, pomeni, da bodo tudi ostali udeleženci na trgu počeli isto. Zato smo priča tej tekmi na vzdol, ki lahko privede do nepredvidljivih socialnih, političnih in gospodarskih rešitev. Se mi posebno zdi, da je to počelo korak v pravo smer. Hvala lepa. Naslednja je gospa Zaborska. Izvolite. Jaz se opravičujem. Spregledal sem nekoga, nihče ni popoln. Gospa Lucy Anderson je naslednja. Hvala lepa, podpredsednik. Sodelovalno gospodarstvo na območju, kot sta turizem in prometni sektor, pomaga pri ustvarjanju delovnih mest in zagotavljanju rasti, vendar moramo zaščititi delavce in potrošnike pred izkoriščenjem, zlasti tiste, ki se zanašajo na te nove poslovne modele. Prav tako pomembno je, da se prednostne naloge z področja javnih politik in obdavčenja ustrezno uredijo tudi znotraj sodelovalnega gospodarstva. Besedilo tega poročila odraža vse te pomisleke, zato sem z veseljem glasovala za poročilo. Hvala lepa. Gospa Anderson, še enkrat se vam opravičujem, ker sem vas preskočil. Gospa Zaborska, prej sem z razlogom pomislil na vas. Izvolite. Podporila sem predloženo spravo. Podprla sem to poročilo o sodelovalnem gospodarstvu. Eh, če tudi z rahlimi pomisleki priden. Sem, ko sem prebrala to poročilo, sem mislila, da ni nobenih razlik med sodelovalnim gospodarstvom in tržnim gospodarstvom. Ampak ta, to poročilo je razširilo moje obzorje in zato sem nekako dobila bolj svež pogled v nove pojave, kot naprimer delitev dela, Eh, specializacija sodelovanja pri izmenjavi, primenjavi blaga in storitev, vendar bo verjetno trajalo še dalj časa, da se bo evropska zakonodaja ukvarjala s temo eh, sodelovalnega gospodarstva. Hvala. E, dziękuję bardzo pani poseł Zaborskiej. Hvala gospi Zaborski. Sedaj pa naslednje poročilo in sicer gospoda Virkunena in gospoda Živana o spletnih platformah mm, in enotnem digitalnem trgu. Prvi je na vrsti gospod Momčilnikov. Eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vemo, da je digitalni trg v Evropski uniji precej razdrobljen. Zaradi tega ni konkurenčen na globalni ravni. Poleg tega obstajajo pravne negotovosti. Vse to pa povzroča težave za mala in srednje velika podjetja. Ta podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva, zato bi morali pomagati. Evropsko komisijo zato pozivam, da spodbudi rast spletnih platform v Evropski uniji, ker bomo s tem pomagali MSP-jem, da bodo lahko lažje dostopala do svetovnega trga. Ta spletni dostop za zagonska podjetja je prav tako nekaj, s čimer lahko privrčujemo pri naložbah, ki jih moramo še opraviti. Govorimo tudi o omrežju 5G v tem poročilu, ampak na številnih območjih v Bolgariji, zlasti na podeželju, nimamo niti 3G, niti 4G omrežja. Sem pa poročilo podprl. Hvala. Uh, Hvala lepa. Tibor San je naslednji govornik za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod podpredsednik. To poročilo govori o spletnih platformah in o enotnem digitalnem trgu. Eden od najbolj pomembnih predlogov se nanaša na hitre povezave v okviru omrežja 5G. V poročilu je tudi govora o tem, da moramo zagotoviti podeželskim območjem dostop do omrežja 5G in do hitrih internetnih povezav. S tem bomo tudi zmanjšali te velike razlike med urbanimi in podeželskimi območji. Če tega ne storimo, bodo ljudje prikrajšani, ker ne bodo imeli dostopa do teh tehnologij, ne bodo uspeli osvojiti e-veščin. Države članice bi po mojem morale poskrbeti za zagonska podjetja na tem področju, nekaj pa bi morali storiti tudi zoper tako imenovane lažne novice ter poskrbeti za varstvo osebnih podatkov. Hvala. Uh, Hvala lepa. Naslednji je kolega Kelly, izvolite. Hvala lepa. Glasoval sem za to poročilo. Zahvalil bi se tudi obema pročevalcema Virkunenu in Živanu za trdo delo. Gre za pomembno vprašanje spletne platforme na enotni digitalni trg v Evropski uniji. Poročilo pozdravlja tudi vse te inovativne priložnosti, ki se ponujajo, izpostavlja pa tudi regulativne izzive. V svojem bistvu to poročilo ocenjuje tudi digitalno transformacijo Evropske unije tudi v kontekstu sodelovalnega gospodarstva. Govori tudi o o prenosu podatkov preko teh platform? Izpostavlja posamezna urodja, s katerimi se lahko odzovemo na te izzive, tako na digitalnem enotnem trgu, kot tudi na drugih trgih, kjer želimo zagotoviti večjo konkurenčnost. Kolegi v odboru ITRE so znatno prispevali k dokončni obliki tega poročila in z veseljem sem tudi podprl poročilo. Veselim se, da bodo MSP-ji in državljani od tega imeli koristi od platform in od digitalnega trga. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod Kelly. Uh, Hvala. Naslednje obrazložitve glasov se nanašajo na predlog resolucije v zvezi z humanitarnimi razmerami v Jemnu. Gospod Jose Anasio Faria ni ga v dvorani. Pač Hvala lepa. Kolegice in kolegi, konflikt v Jemnu ni popularen, vsaj glede na razpravo v evropskih medijih. Evropa je selektivno slepa in del te slep sleposti obstaja tudi zaradi tega, ker se ljudje s tem ne ukvarjajo. Pri nas je problematika aktualna zgolj, če se ljudje z njo ukvarjajo, če so z njo seznanjeni in če vidijo krvave in grozljive podobe s tem v zvezi. Številni evropski politiki niso iskreni glede razmer v jemnu. Politična elita v nekaterih državah moči zaradi interesov, ki jih ima v, pri trgovini z orožjem Saudsko Arabijo, denar pač ne smrdi. Tudi evropejci smo odgovorni za žrtve tega trajajočega konflikta zato ker spodbujamo vojno s tem, da v to območje pošiljamo in prodajamo orožje. Kritični smo do teh drugih držav, sami do sebe pa ne. Sam sem podprl vse predloge sprememb skupin GUE in zelenih. Hvala. Yes, uh, thank you, Mr. Hvala lepa, gospod Mamikins. Do... Hvala. In sedaj še zadnja faza. Eh, in sicer statut in financiranje evropskih političnih strank in fundacij. Tibor Sani za SND eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sam sem podprl ta predlog resolucije o statutu in financiranju evropskih političnih strank in fundacij. Se pa strinjam, da obstajajo določene pomankljivosti na tem področju. Zaradi tega bi morali na novo razmisliti o uredbi, ki se nanaša na statut in financiranje evropskih političnih strank in fundacij. Zagotoviti bi morali tudi večjo udeležbo posameznih stran. Komisija bi morala odpraviti pomankljivosti in predlagati tudi pregled te uredbe. Hvala. Še, eh, Pa naslednja je na vrsti kolegica Švojdrova iz skupine ELS. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sama sem podprla to resolucijo Evropskega parlamenta o financiranju evropskih političnih strank in fundacij na evropski ravni. Zdi se mi, da bi morali zagotoviti več preglednosti. Demokracija od nas zahteva, da zagotovimo državljanom možnost, da se demokratično odločajo in svobodno odločajo ne smemo dopustiti, da bi protievropske stranke izkoriščale ta sredstva, zato pozivamo komisijo, da spremeni trenutno veljavno uredbo. Še posebej se zauzemam za preglednost, ko gre za pogoje financiranja, ko gre za omejitev števila poslancev in ko gre za jasno odločanje o pripadnosti skupini. Hvala. Dvoje ostatih muvcov, oboje dvoje ostatih muvcov. Sedaj pa zadnja dva govornika, oba sta iz Slovaške, iz različnih političnih skupin, najprej gospod Zaborska. Hvala, gospod predsedujoči. Parlament zahteva, da eh, komisija po sodobi prebila eh, za statut in financiranje evropskih političnih strank in fundacij. Strinjam se s tem, da so potrebne določene spremembe. Vendar razumem tudi bojazni majhnih političnih eh, strank, kaj ti nekatere konkretne spremembe bi lahko imele pogubne posledice za nje. Zato sem prepričana, da mm, morata parlament in komisija ravnati previdno mi kot poslanci v Evropskem parlamentu moramo eh, oceniti ta proces in moramo biti aktivni, ne moremo enostavno čakati na neko dokončno besedilo, eh, ki ne bo dovoljevalo eh, sprememb. In ustrajam na tem, da spremenimo, spremenimo pravila tako, da bodo začela veljati šele z naslednjim mandatom. Hvala. In kot zadnji je na vrsti gospod Škripek. Prosim, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Ta parlament želi spremeniti pravila, ki veljajo za politične stranke vsakih nekaj let. To od nas ne terja zgolj veliko dela in veliko razprav, temveč povzroča tudi precejšno nestabilnost. Vedno govorimo, koliko poslancev potrebujemo za oblikovanje ene stranke. Ampak to ne bo prispevalo k izboljšanemu dialogu med Evropsko unijo in državljani. Vsi imajo potem občutek, da če nekdo želi postati del Evropske unije, mora biti del tega mehurčka v Bruslju. Vse pobude od spodaj na vzgor boste zatrli, če boste omejevali število članov oziroma opredeljevali minimalno število članov za posamezne stranke. S temi ukrepi ne boste preprečili vstop v parlament nedemokratičnim, ekstremističnim strankam, ampak boste preprečili vstop vsem strankam. To pa ni sporočilo, ki bi ga morali pošiljati svojim državljanom. Hvala. Dakujem. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję. Hvala. Želim se zahvaliti eh, še zadnjim štirim poslancem, ki so v dvorani. Hvala tolmačem, hvala sodelavcem. Veliko čast mi je bilo, da sem lahko vodil to sejo. Želim vam dober tik in prekinjamo zasedanje do 15. ure. Hvala. Thank you.